za ta predlog. Zdaj pa prehajamo k glasovanju. Um, Imamo pisno izjavo gospe Göringa de Odenber, Vilija Majerja, Mihajla Tremopulusa, Cecilije Wilkstrom in Artorja Zasade. Eh, kar zazdeva Famogusto in vrnitev zakonitih prebivalcev. In eh, ta izjava je dobila podpis večine poslancev Evropskega parlamenta. Gospod Zasada ima besedo. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Gospod eh, predsedujoči, drage kolegice in kolegi, v Evropi, na območju Evropske unije In sicer, natančneje povedano, na Cipru obstaja mesto, ki ga obkroža ograja. To je mesto, kjer so številne prazne hiše, eh, otroška igrišča, cerkve, šole in tako naprej. Že 40 dni prebivalci tega mesta sanjajo dneva, ko se bodo lahko vrnili na svoj dom, da bi lahko te sanje tudi uresničili, bo potrebna pomoč mednarodnih inštitucij, še prav posebej Evropskega parlamenta. Za to pomoč in podporo bi se rad zahvalil v svojem imenu in v imenu kolegic in kolegov, ki smo pripravili eh, pisno izjavo 42 skozi 2011, čeprav posebej pa se vsem zahvaljujem v imenu prebivalcev Famaguste v imenu njihovih otrok eh, in unukov. Prisrčno se vam torej zahvaljujem. Prepričan sem, da bo ta signal pripravil Združene narode, vlado Turčije, Cipra in tako naprej k tesnejšemu sodelovanju, tako da bo prišlo do premikov na tem področju. Najlepša hvala. Thank you very much. Now let's move